postopek. Eh, politična skupina eh, SD Gue eh, in strani nepovezanih poslancev sem dobil predloge za imenovanja, se znam bo objavljen v zapisniku te seje. Vkolikor zoper to ne bo ugovorov, veljajo ta imenovanja kot potrjena. V četrtek bom v skladu z členom 64 Eh, poslovnika podpisal eh, pet eh, poslovnih aktov, ki so bili sprejeti v rednem zakonodajnem